imenovanja potrjena. E, po dnevnem redu sedaj sledi skupna razprava e, glede izjave sveta in komisije o sporazumu o partnerstvu in sodelovanju ES Tačikistan in e, priporočilo Alojza Peterleta sklenite o sporazumu o partnerstvu in sodelovanju ES Tačikistan. Najprej pa dajem z veseljem besedo moji nekdani Eh, kolegici predsedujoči sveti gospe eh, Malstrem. Hvala, eh, gospa predsedujoča, spoštovani poslanci, gospa komisarka, gospod poročevalec Peterle. Zelo me veseli, da danes popovdan lahko razpravljamo o odnosih ES-Tadžikistan. In zlasti je zelo pomembno, Eh, da želimo oblikovati novo osnovo za naš sporazum s to deželo, ki pripisujemo velik pomen. Vem, eh, da je parlamenta februarja 2008 sprejel resolucijo eh, glede strategije za centralno Azijo, ki je pozvala države članice, da v bližnji prihodnosti ratificirajo ta eh, partnerski sporazum. In s tem je parlament eh, potrdil, da želi to čim prej realizirati. Sedaj je bil sporazum ratificiran, in eh, sedaj eh, lahko izvedemo tudi spremljevalne korake eh, in upamo, da bo ta sporazum čim prej začel veljati. Na ta način bomo poslali eh, jasen signal, eh, da od, eh, želimo odpreti nove odnose med eh, ES in Tačikistanom. Tačikistan je pomemben sestavni del naše strategije, ki zadeva centralno Azijo. To je slabo dostopna eh, država. Eh, in je ena najrevnejših eh, držav na svetu. Ima tudi eh, skupno mejo z Afganistanom, zato je to, tu poteka tudi eh, pomembna pot za tihotapljene drog in za prehod islamistov. In zato je v našem interesu, da podpremo Tadžikistan, tako je tudi v našem interesu, da najdemo skupne rešitve za probleme. Eh, imeli smo že celo vrsto stikov, eh, naprimer skupina na visoki ravni, ki je bila odposlana, ministerska konferenca, ki je potekala v Bruslju. Eh, Tadžikistan je ena izmed redkih dežel v regiji, s katero še Eh, nismo sklenili sporazuma eh, po hladni vojni. In eh, za to, da bi lahko ta vprašanja skupaj premostili, potrebujemo primern okvir za naše bilateralne sporazume. Dogovori za politični dialog, za praktično sodelovanje s Tadžikistanom se morajo izboljšati, zato da bi lahko obladali, da bi to ustrezalo izzivom, pred katerimi smo pri tem gre za vprašanja in probleme, eh, kot na primer človekove pravice, ki se mora spoševati pravna država, boj proti trgovanju z drogami, organiziranemu eh, kriminalu in eh, radikalizmu vendar pa so potrebni še eh, koraki v zvezi za demokracijo, za dobrim vodenjem države, človekovimi pravicami v regiji. Vemo, da to nikakor ni enostavna naloga. Vendar pa moramo poskušati vzpostaviti strukturiran dialog o človekovih pravicah z Tačikistanom eh, in potrebne so odprte razprave. Naslednji eh, krok bo 23. septembra v Dušambeju. Eh, še naprej moramo apelirati na Tadžikistan, da sproži reformni program. Dogodki v Tadžikistanu pogosto zbujajo zaskrbljenost. Eh, radi bi več demokratičnosti v tej državi, eh, več ehm, religiozne svobode, svobode zbiranja, razvijanja civilne družbe. Poleg tega je treba storiti vse, v boju proti protipravnim dejanjem, naprimer kršitvi načela pravne države, trgovanje z drogami in tako naprej. Človekove pravice in temeljne pravice morajo biti spoštovane zato, da bi preprečili kulturne in etnične konflikte. Prav tako je eh, zelo zaskrbljujoč obseg koruptivnosti. Eh, apelirati moramo na ta eh, džike, da bi se čim prej lotili reševanja te problematike, kajti eh, to eh, ovira učinkovitost držav eh, donatorjev. Prav tako pa ne smemo spregledati eh, da preko Tadžikistana potekajo transitne poti za tihotapljenje drog. Poleg tega pa obstaja nevarnost, eh, da bi država eh, bila izpostavljena radikalnim gibanjem in mednarodnem kriminalu. Zato moramo Tačikistanu pomagati, eh, da eh, bo hkrati našel alternative ne vire prihodka. Prav tako moramo poskušati eh, v okviru za stabilizacijo položaja v Afganistanu pomagati Tačikistanu. In Tačikistan to pozdravlja, pozdravlja tudi sodelovanje in želi prispevati k našim skupnim naporom. Eh, ko gre za to, eh, da bi eh, izboljšali sodelovanje Tadžikistana z sosednjimi državami, je tu še posebej pomembno, da se rešijo komplicirani regionalni problemi, kot je naprimer podnebne spremembe in podobno. Zato, da bi lahko bolj obvladali te probleme, moramo dejansko poskušati oblikovati novo osnovo za naše odnose z Tadžikistanom. Partnerski in kooperacijski sporazum nam daje okvir za nadaljni razvoj naših bilateralnih odnosov in na ta način lahko eh, pridemo tudi na višji cilj strategije do centralne Azije. Eh, zato eh, prosim, da, se, da parlament poda svoje strinjanje v zvezi s tem sporazumom. Hvala, gospa predsedojoča svetu, v imenu komisije pa ima sedaj besedo gospa komisarka Ferrero Waldner. E, gospa predsedojoča, hvala lepa. E, gospa e, predsedojoča e, svetu, najprej se zahvaljujem gospodu Peter Letu za odlično poročilo in tudi za resolucijo, ki podaja zelo dobro analizo situacije v Tačikistanu in e, izdaja tudi priporočila, ki jih lahko samo podprem. E, resolucija EU eh, e do Centralne Azije je bila sprejeta junija 2007 in odnosi z vsemi temi državami so se poglobili v oboje stransko eh, korist. Eh, in to sodelovanje se je pospešilo. In prav tako vsi razumemo, kakšne so koristi tega sodelovanja, tudi kar zadeva mejna vprašanja, vodenje, energija in tako naprej. Strategija Eh, želi vzpostaviti novo obliko partnerstva za petimi centralnoazijskimi republikami. Eh, ta eh, široka strategija pa temelji na individualnih, diferenciranih bilateralnih odnosih in to odraža tudi pričakovanja in usmeritev vključenih držav. Kot veste, je naše sodelovanje z Eh, Tadžikistanom eh, še vedno v okviru eh, trgovinskega sporazuma, ki je bil sprejet za nekdanjo sovjetsko zvizo v letu 98. In to sodelovanje dejansko ne odraža naših ambicij, ki jih imamo do centralne Azije, niti ne podpira načina odnosov, ki jih sedaj želimo z Tadžikistanom. Eh, ta nov sporazum, ki je pred nami, da o njem razpravljamo, predstavlja bistveni korak naprej, ki nam dovoljuje, da razširimo in poglobimo naše sodelovanje s to državo. Današnji Tadžikistan je soočen, kot je bilo že povedano, eh, z eh, socialnimi in ekonomskimi izzivi. Eh, in v našem interesu je, da bi Tadžikistan bil uspešen eh, v obladovanju teh težav. Eh, in to je država, ki ima eh, meje v dolžini 1500 km eh, z ehm, Afganistanom in je tudi blizu Swat Valley v Pakistanu. Zato je ta država izredno ranljiva, da bi sem plusknili konflikti iz teh držav in da bi sem prišli tudi militantni Eh, islamisti. Prav tako tam poteka tudi eh, pot za tihotapljanje drog. Eh, zato je boljše sodelovanje z Evropsko unijo lahko tudi prispevek k povečevanju stabilnosti. In Tačikistan pa je zelo ranljiv zaradi ekonomske situacije. In Tačikistan je zelo prizadelo upadanje cen za alumini in bombaž. Vse to skupaj z 34-odstotnim pacem gospodarske moči eh, pa daje povod razmišljanju v zvezi s tem, da bi se revščina lahko eh, povečevala in da bi lahko prišlo do socialnih nemirov. Mislim, da smo sedaj na pravi poti z Tadžikistanom. Eh, da eh, podpiramo reforme, ki so neobhodno potrebne. In to je bil tudi eh, fokus posebnega od poslanca EU Morela na njegovih pogostih obiskih in na mojem obisku v spomladi 2008. Vendar pa je treba storiti še več. Vlada je jasno povedala, da poleg večjega sodelovanja in trgovanja, da želi sprejeti ukrepe za izboljšanje socialnega blagostanja, zdravstva, izobraževanja, izobraževanja, da želi delovati na področju človekovih pravic in se boriti proti korupciji. Predsednik Rahmon je oblikoval um, tudi eh, urad ombudsmana um, in to bo zelo pomembna oseba tudi v okviru dialoga, ki bo potekal 23. Eh, septembra. Um, reforme na področju pravosodja še vedno potekajo počasi. Imamo priporočila eh, civilne družbe in eh, seminar v Dušanbeju bo pomembno prispeval k temu, zlasti ker zadeva reformo eh, pravosodnih poklicev eh, in eh, zakonodaje na tem področju. Eh, zelo se zavedam, eh, da ste zaskrbljeni zaradi človekovih pravic in demokracije v Tadžikistanu. Lahko ste prepričani, da bo komisija v naših dialogih s to državo popolnoma upoštevala vašo zaskrbljenost zaskrbljenost. Kar zadeva ekonomske reforme, eh, vidimo eh, napredek, eh, naprimer v okviru mehanizmov, ki zadevajo trgovanje za bombažem. Tu gre tudi za različne reforme, ki imajo za cilj obvladovati revščino v tej državi. In Eh, prav tako eh, želimo sodelovati z Tačikistanom eh, na celotni paleti različnih reform. Želimo se osredotočiti na demokratičnost, na človekove pravice in ta reformna prizadevanja so bila pravzaprav že deležna tudi bilateralne pomoči strani komisije in sicer 66 milijonov eh, do eh, leta 2010, to pa se bo še povečalo eh, na 70 milijonov do leta 2014. In sicer se bomo osredotočili na sektorsko podporo, na tehnično podporo, na socialno področje. In ta proces pa bo podpirala naša delegacija v Dušanbeju. Moj namen je, da pred koncem tega leta naš regionalni urad eh, postane uradna delegacija, eh, ki bo spodbujala ta proces eh, in upam, da nam bo to pomagalo, da bomo celovito ocenili ta ključni proces Eh, ki ga bomo o tem tudi sproti preverjali. Hvala. Hvala, zdaj pa dajem gos besedo gospodu Petrletu za štiri minute. Hvala lepa, spoštovana gospa predsedujoča, gospa ministrica, gospa komisarka, kolegice in kolegi. Eh, odločitev o sklenitvi sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med evropskimi skupnostmi in njihovimi članicami in tadžikistanom je v skladu s strategijo evropskega sveta za novo partnerstvo s srednjo azijo in z jasno voljo tadžikistana da razvije široko sodelovanje z evropsko zvezo v trgovini in na številnih drugih področjih. vesel sem da so vse države članice ratificirale ta sporazum in da bomo lahko potem ko smo to že storili s kazahstanom kirgistanom in uzbekistanom dali privolitev tudi za sklenitev sporazuma s tadžikistanom s tem bo prenehal veljati sporazum o trgovini in sodelovanju ki je bil sklenjen med evropsko zvezo in bivšo sovjetsko zvezo. izhajajoč iz svojih temeljnih vrednot in načel evropska zveza s tem sporazumom izkazuje svoj strateški interes za sodelovanje s tadžikistanom ki ga vidi kot zelo pomembnega partnerja v tem delu sveta in želi s poglobljenim razvojem odnosov prispevati k varnosti in stabilnosti k napredku gospodarstva k razvoju in konsolidaciji demokratičnih inštitucij ter k varovanju človekovih pravic in pravni državi. ožji cilji evropske politike do tadžikistana se nanašajo predvsem na podporo v boju proti revščini dobremu vladanju in reformam kot tudi učinkovitemu boju proti trgovini z mamili in organiziranemu kriminalu poročilo je kritično do stanja demokracije in izraža zaskrbljenost glede korupcije in glede statusa civilne družbe hkrati pa poziva vlado tadžikistana da se čim prej loti težkega stanja na področju vzgoje in izobraževanja. poročilo izraža tudi utemeljeno zaskrbljenost glede kršenja človekovih pravic še posebej glede pravic žensk verske svobode neodvisnosti sodstva in pogojev za delo civilne družbe hkrati pa pozdravlja začetek dialoga o človekovih pravicah katerega napredek je bistven za razvoj bilateralnih odnosov. ta sporazum izraža prepričanje v potencial tadžikistana da ustvari moderno in delujočo državo ki bo sposobna uspešno opravljati tudi svojo regionalno vlogo še posebej v boju proti ekstremizmu ki prihaja iz afganistana in iz regije poročilo opozarja med drugim tudi na pomen energije in vode ki zadeva meddržavne odnose znotraj srednje azije in zahteva skupno reševanje. dovolite da se na koncu zahvalim kolegicam in kolegom za konstruktivno sodelovanje kakor tudi komisiji za dragoceno pomoč posebej pa se za sodelovanje zahvaljujem tudi veleposlaništvu republike tadžikistan. prepričan sem da lahko s pomočjo tega sporazuma evropska zveza bistveno nadgradi in poglobi dosedanje sodelovanje s tadžikistanom. upam da bo v tem duhu kmalu prišlo do njegove implementacije. sporazum s tadžikistanom z veseljem priporočam v sprejem. hvala lepa za pozornost govorci v imenu političnih skupin, najprej gospod Kačmarek v imenu Evropske ljudske stranke Krščanskih demokratov za dve minuti. Gospa ministrica, gospa komisarka, gospe in gospodje, najprej bi se zahvalil gospodu poročevalcu Alojzu Petrljo za vsebinsko zelo dobro poročilo. To poročilo je resnično uravnoteženo z vidika um, sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko komisijo, z Evropsko skupnostjo in eh, Tadžikistanom. Vedno ga kritiziramo zaradi eh, demokratičnih eh, pomankljivosti, korupcije in tako naprej. O teh očitkih sploh nočem razpravljati, ampak hotel bi podariti, da je v zadnjem času Tadžikistan naredil veliko korakov naprej pri boju proti korupciji in na področju človekov pravic in drugod. Je relativno stabilna država in to je pomembno, kajti ima po zelo pomembno geostrateško eh, pozicijo. Je sosednja država, ki meji na, na Afganistan, kjer imamo hude. Eh, težave z proizvodnjo in trgovanjem drog, z naraščočim ekstremizmom. In potem eh, Pakistan je tudi nestabilna soseda, torej je lahko Tadžikistan zelo pomemben zaveznica Evropske unije in interesov naše Evropske unije je, da okrepimo interese v, v tej državi, tako gospodarsko kot politično in da izkoristimo ta družbeni potencial v Tadžikistanu. To je ena od najrevnejših držav nekdanje Sovjetske zveze. Tega ne smemo pozabiti leti. Leta 2008 je bila tudi ta država na uh, eh, spisko drž držav Združenih narodov, ki jih je najbolj prizadela kriza zaradi pomankanja hrana po, po svetu. In veseli me, da so se sedaj resnično namenili izpolnjevati cilje uh, milenijskih uh, zavez. To pomeni, da moramo zdaj čim prej poskusiti izvajati ta sporazum, tako da se bo uh, napredek stopnjeval in nadaljeval in uh, kar um, tega sporazuma moramo dati pozitivne signale. Pomembno je, da razvijemo uh, kontakte s tem državam in poročilo gospoda Petrleta je zelo pomemben signal v tej smeri. Hvala lepa. Besedo ima sedaj za skupino Alde gospod Rinaldi za eno minuto. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospa uh, komisarka, ministrica Cecilija, kolegi. Tačikistan je država, o kateri ne govorimo veliko krat v tem forumu, zato smo veseli v naši skupini, da imamo sedaj to razpravo. kot član delegacije za sodelovanje s Srednjo Azijo in v Srednjo Azijo sem vesel, da je končno prišlo do tega sporazuma. Všeč mi je zamisel o tem, da si bomo znova pogledali, kakšna, je naš, kakšna so naša predstavništva v, tej, eh, v tem delu sveta. Tadžikistan veliko krat razumemo kot neke vrste napredno postojanko Evrope. Ne moramo jo načeti z drugimi deli Evrope ali pa z drugimi deli te regije, še zlasti ne z Afganistanom. Tam se resnično borijo proti uh, drogam, proti avtoritarnosti in fundamentalizmu in skušajo tudi govoriti uprit vladavine države in spoštovanja človekovih pravic. Uh, kar je trenutno bolj ali manj redko na tistem delu sveta. Zato je dobro tudi, da eh, krepimo trgovinske sporazume in trgovinsko sodelovanje. Hvala lepa, sedaj v imenu zelenih. Gospa uh, Hautala za minuto 30. Tačikistanin kanša on varmasti paremat edel. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Vsekakor obstajajo dobri razlogi za to vrstni sporazum s Tačikistanom če to primerjamo naprimer z Uzbekistanom, tam imajo resnično diktaturo. Tadžikistan pa je na dobri poti do izboljšav in Evropska unija lahko situacijo v tej državi izboljša s pomočjo to vrstnega sporazuma. Dobro je slišati, da komisija in svet pravita, da zlasti demokracija in človekove pravice so tiste teme, ki so na dnevnem redu in tudi pravna država. Vse to naj bi eh, torej izboljšali. To so ta ključna področja. Dobro je vedeti tudi, da Eh, so tam eh, vzpostavili instrument eh, varoha človekovih pravic, kajti to je zelo pomembno za razvoj te države. Njihov program oziroma njegov program bomo v celoti podprli. Vprašanje vodnih virov pa je nekaj, kar bi rada zlasti omenila. Ima veliko podzemne vode in seveda bi želeli Tadžikistanu pomagati pri tem, da bi te vire razumno in demokratično izrabljali ob upoštevanju interesov tistih držav, ki ležijo ob povodih teh rek. In te države, bi lahko imele težave, eh, te države bi lahko imele težave, če bi tukaj zgradili velike elektrarne mislim, da bi na ta način lahko izboljšali gospodarski položaj držav v uh, eh, Srednji Aziji. Sedaj v imenu konzervativcev in reformistov gospod Tenok. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Uh, Tadžikistan nima veliko virov in mineralnih uh, rud kot druge države v osrednji Aziji. Zato tega pa ga še ne bi smeli marginalizirati na račun večjih uh, uh, sosed. Centralna Azija je zelo pomembna za Evropsko unijo in njeno energetsko varnost. Ko, grem, ko govorimo o krep okrepljenih odnosih z Evropsko unijo, bodo nekatere države napredovale hitreje kot druge, ampak tukaj moramo nekako angažirati se kolektivno, kajti to je bila do, neke, do nedavnega izolirana regija, um, ki so jo obkrožale druge države in je bila težko dostopna. Zaradi tega je prihajalo tudi razhajanj v regiji sami, še posebej eh, so eh, muslimanski teroristi tukaj skušali izkoriščati revščino za radikalizacijo ljudi in za širenje sporoč sovražnega sporočila. Vlada Tadžikistana je zavrnila eh, fundamentalizem in sedaj s pomočjo Evropske skupnosti in mednarodne skupnosti izkuša utrditi demokracijo. Tadžikistan je še vedno zaznamovan. Um, zaradi brutalne um, državljanske vojne po popa, propadu Sovjetske zveze v zgodnih uh, letih uh, 1990. Ljudje nočejo znova videti prilivanja krvi, zato so uh, pogumno podprli operacije proti talibanom v Afganistanu. Misija ISAF uh, v Afganistanu je pomembna za dolgoročno prihodnost um, Tadžikistana, zato da bi se tudi oni lahko oprli na varno podlago proti Zahodu. Uh, Seveda je um, zapis in um, registr človekovih pravic uh, nepopoln oziroma ne povsem brez madeža, vendar pa tukaj lahko Tadžikistan naredi pomemben napredek. Vsaj to je pomembno stališče Evropske unije napram. Um, Ukrajine in drugih držav. Zato naša skupina podpira globoko, uh, demokratično in politično uh, partnerstvo s Tadžikistanom, ki bo odprto na demokracije, odprtost in visoke standarde človekovih prvic. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Tenok. Sedaj pa za Guje in NGL. Gospa Lözing za minuto 30. Izvolite. Ja, dank, dank, uh... Hvala, gospa predsedujoča, hvala za to poročanje. Kot članica odbora za zunanje zadeve, Eh, sem eh, pristojnega predstavnika komisije eh, slišala na nekem sestanku o migracijskem menedžmentu in sicer je rekel, da po, bo po uveljavitvi sodelovanje z agencijo Frontex v smislu sodelovanja uravnotežena. Meja Med Tadžikistanom in Afganistanom je bila tukaj že tudi omenjena in ta meja bo še naprej cilj eh, represivne politike EU, eh, e kar zadeva eh, vračanje beguncev. In na ta način vidimo ponovno, da je to elementarni sestavni del zunanje politike Evropske unije. Eh, kot posledica takih partnerskih sporazumov bodo begunci internirani v eh, taboriščih, v katerih eh, vladajo človeka nevredni pogoji in o tej problematiki je tukaj tudi že bilo govora, kot se to ta hip dogaja v Ukrajini. Ta način tako imenovanega mednarodnega migracijskega menedžmenta vključuje težke kršitve ženevske konvencije in mednarodnega prava. Zato EU eh, pozivam, da se bori proti razlogom za beg in ne proti beguncem. Eh, evropska eh, sosedska politika je po mojem mnenju sredstvo, da postane trdnjava Evropa neprodušno zaprta in z našega vidika na to gledamo zelo skeptično. Hvala lepa besedo za Evropo svobodo ima sedaj gospod Develder. Hvala lepa. Imam nekoliko dvojne občutke. Eh, po eni strani eh, se v resoluciji si eh, kritizira, kaj je še narobe v tadžikistanski družbi in gospodarstvu. Po drugi strani pa se mi zdi eh, razumljivo, da se na določenih eh, mestih eufemistično govori o tem, da je Tadžikistan dokaj stabilna država. Evropska unija zbuja vtis, da je ta sporazum potreben in to ima čisto jasne posledice tudi za izpovedno moč kritike, ki bo izražena še kasneje presenetljivo se mi zdi to, kar je zapisano v drugem odstavku eh, glede vlage v Tačikistanu. Mislim, da je treba eh, gledati tudi na to, kako delajo za protestantsko manjšino v tej državi. Konfrontirana je z zakonom o veroizpovedi, eh, ki zelo močno posega v to. Tačikijska vlada bi, mislim, da morala vzeti v roke notranjo politiko in zagotavljati svobodo veroizpovedi. In upam, gospa komisarka, da bo to pomembna točka. Hvala hvala. Sedaj eh, sledijo še druge govornice, drugi govorniki. Najprej gospod Alaki za eno minuto. Eh. Hvala lepa. Eh, zelo sem naklonjen temu sporazumu. Menim, da gre za velik korak naprej v sodelovanju med Evropsko unijo in Tadžikistanom, ki je zelo pomembna država iz več razlogov. In naj navedem samo enega prispevek stabilnosti in uh, varnosti eh, na naši uh, celini. Uh, tudi uh, spričo uh, trgovanja z mamili. Uh, In 30 odstotkov heroina, ki ga proizvedejo v Afganistanu, pride v Evropo prek Tadžikistana. In eh, mednarodna skupnost je pred desetimi leti sprožila veliko akcijo v Tadžikistanu za nadzor nad eh, mamili in vesel sem deset let kasneje, da se je to obneslo in da dobro napreduje. Gre za neposredni prispevek k stabilnosti in varnosti Evropo, Evrope. Ta sporazum e, še vedno je veliko omejitev sicer in kolegi so to e, poudarili, e, ko so govorili o problemi z vidika človekovih pravic, revščine in tako naprej. Na vsak način pa je to najboljše kar lahko Evropa naredi in zelo ga podpiram. Vem, da je ena minuta zelo malo. Prosim tudi, če ste bolj disciplinirani. Drage kolegice, dragi kolegi, sedaj pa catch the eye za pet minut. Najprej se je k besedi priglasil gospod Panceri za eno minuto. Grazie, eh, Hvala lepa, Gospod predsedujoči, eh, tudi eh, sam mislim, da je ta sporazum s Tadžikistanom zelo dobra zadeva, kaj ti prav gotovo bo omogočila dosego več ciljev, eh, zlasti pa glede strateškega pomene te države, če bi se tu ustvarilo območje miru in stabilnosti. Kot prvi cilj, drugi cilj bi moral biti spodbujati rast, v Tadžikistanu, kakor tudi socialni napredek te države. To je ena najrevnejših držav v tej regiji. In ne na zadnje bi morali skušati zagotoviti, da eh, svoboda in spoštovanje za demokracijo in človekove pravice, da vse to tvori sestavni del sporazuma. Zato pozdravljamo ta sporazum. Hvala lepa, gospod, gospa predsedujoča. Hvala, gospod kolega. Sedaj pa gospod Kacin. rad bi čestital kolegu peterletu za odlično poročilo. stan pomeni država in tadžikistan je zadnja država med temi državami ki se končajo na stan ki smo jo prepoznali. doslej je bila z naše strani spregledana in to je bila velika krivica. ampak stabilnost v centralni aziji je v njihovem je v našem je v strateškem interesu celotnega sveta vse države so med seboj povezane kot vezna posoda zato moramo svojo zrelost pokazati tudi na ta način da enako pozornost namenjamo vsem državam tega območja ne glede na njihovo velikost ali njihovo razvitost ali pa bogastvo z energenti zato se mi zdi da smo s tem popravili napako in zaostanek in zato čestitam tako poročevalcu

Eh, hvala, zahvaljujem se, da imam možnost, da tu lahko postavim eno vprašanje. Sicer sem mnenja, da je zelo dobro, da obstaja ta sporazum. To je pomemben korak v pravo smer. Vendar pa imam še eno vprašanje. To vprašanje želim postaviti gospe ministrici Malstremovi. Eh, vemo, da je težko načrtovati vse aktivnosti unije, ampak ali ne bi bilo ugodneje, če bi tu bolj povdarjali pomoč Tadžikistanu, naprimer pri izobraževanju ljudi, eh, ki so pristojni za zavarovanje meje za Afganistanom, ali ne bi ni mogli pomagati pri usposabljanju. To je izjemno pomemben problem. Eh, kaj ti meja je dolga 1500 km. Tačikistan ima velike probleme eh, z kontrolo te meje z Afganistanom. Eh, v Afganistanu živi mnogo tačikov, tam je velika manjšina. Unija bi morala najti način, da bi pomagala pri usposabljanju tistih, ki so pristojni za varovanje meje. Hvala. Dank, Hvala, gospod kolega ta hip ne vidim. Gospod kolega, ste se vi oglasili, želite spregovoriti? Ne, pa gospod Poselc. E, gospa predsedojoča, tudi jaz želim povedati, da je to odlično poročilo, odlično poročilo kolega Peterleta. E, eh, Kaj ti jasno, e, moramo vedeti, da e, so narodi, ki ljubijo svobodo v centralni Aziji, naši najboljši partnerji. E, in, e, v tej regiji smo zelo pogosto krat eh, doživljali prevladojoče sile. Eh, ta država je po stoletjih eh, končno svobodna in dejansko bi morali poskušati vzpostaviti partnerstvo med svobodnimi. Prej sem slišal nekaj o kriminaliteti. Seveda se moramo vsi skupaj boriti proti kriminaliteti, ampak najprej moramo upoštevati kulturo teh držav. In to so prastare trgovinske nacije. Tu se ni trgovalo samo z drogami, ampak tudi za blagom, ki je bilo eh, zelo pomembno za Evropo in za svet. In zato bi morali reči, gre za partnerstvo eh, in ne za paternalizem. Hvala, gospod Poselt. In še eh, zadnji govornik, gospod Plevris, prosim. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Želim povedati nekaj o vprašanju kriminalitete in nezakonitega priseljevanja. Res je, eh, da je eh, G. Eh, geopolitičen položaj Tadžikistana tak, da mora eh, zaslužiti pozornost eh, Evropske unije. Potrebno je se boriti proti tem grožnjam za vidika trgovanja z drogami in potem tudi glede nezakonitega priseljevanja prek Tadžikistana in Evropa, Evropska unija ne sme dovoliti, da se to nadaljuje in sedaj je vse brez vreme bolj na Malti, na Cipru, na Italiji, na eh, Grčiji. Eh, čeprav bodo ceno za vse to plačevale tudi severne, eh, severnoevropske države. Potrebno je zagotoviti spoštovanje teh držav, o katerih govorimo, hkrati pa mora Evropa razumeti, da ne moramo vsega tega nositi bremena za vse to priseljevanje sami. Hvala. Hvala, gospod kolega. In sedaj pa znova dajem besedo gospod predsedojoči svetu, gospe Malstrem. Hvala lepa. Hvala lepa za vašo razpravo in kot je gospod Peterle povedal v svojem odličnem eh, poročilu, eh, je ta sporazum eh, delček večjega načrta za dosego stabilnosti v Aziji. Gre za velik koncept, kajti tu so globoko zakorenjeni problemi, ki jih poznajo številne države, ne le Afganistan, Tadžikistan in druge. Vsaka država ima lastne značilnosti in o tem se je poročalo sistematično. In vesela sem, ko eh, vidim, kako se to obravnava eh, in eh, dejstvo je, da je potrebno še veliko narediti tudi za vidika Afganistana, za vidika potem nasploh zagotavljanja človekovih pravic Eh, in tako dalje. Zato je potrebno voditi ta dialog o človekovih pravicah in komisija bo prav zagotovo naslednji eh, teden to jasno povedala, kakšna je kakšna so naša pričakovanja eh, glede eh, Tadžikistana. Eh, kot je to že bilo rečeno julija meseca in sicer eh, kaj narediti, da bi se okrepila vlad, eh, vladavina prava v tej državi, potem obstoj organizacij, strokovnjakov in eh, tu so eh, tudi predstavniki eh, tadžikistanskih eh, oblasti. Eh, potrebno je okrepiti pravno varnost in eh, pravno državo. To je torej zelo pomembno in Evropska unija tudi podpira število trajnostnih načrtov glede hidro hidroenergetskih eh, objektov, potrebno je upoštevati tudi specifične potrebe, ki obstajajo. In eh, potem eh, tu je omenjalo se je tudi upravljanje meja gre za zelo pomembno vprašanje eh, in za eh, številko 66 milijonov leta 2010 in 70 eh, milijonov v naslednjem obdobju. Potrebno je torej čim bolje spremljati in zagotavljati nadzor nad upravljanjem z mejami. Tako da, eh, gospa predsedujoča, naj povzamem, številni so problemi, ki obstajajo v Tadžikistanu in v celotni regiji, vendar pa je tu uh, tudi žare kupanja. In, uh, Dobro je videti stopnjo soglasja v tem parlamentu glede tega vprašanja. To je prav gotovo pomembno na poti k sporazumu, zato da bi imeli dobro eh, sredstvo v rokah za dosego večje stabilnosti pri reševanju tega problema in nadaljevanju aktivnega dialoga, dialoga o človekovih pravicah in o eh, demokraciji. Potrebno je premostiti vrzel, ki je obstajala v tej regionalni strategiji, tako da najlepša hvala za vaš vašo podporo. Hvala, gospa predsedujoča svetu. Sedaj pa dajem besedo gospe komisarki. Hvala, gospa predsedujoča. Uh, Najprej naj rečem, seveda smo resnično verjeli že nekaj časa, da je strategija med Evropsko unijo in osrednjo Azijo resnično pomembna in da bo dejansko imela pozitiven učinek na varnost, na stabilnost in tudi na blaginjo v različnih državah osrednje Azije. In kot je rekel gospod Tenok, Mislim, da ne bi smeli marginalizirati Tadžikistana. Prav je imel. Prav nasprotno, morali bi se angažirati s to najrevnejšo državo Srednje Azije. Zdaj pa, ko sem že to rekla, seveda je tudi drži, da se posem stri, eh, zavedamo, da obstajajo ogromni izzivi pred to državo. In mislim, da je gospod Alaki tudi to omenil. Namreč Tadžikistan je še vedno največja um, Afganistan je še vedno največja država proizvajalka heroina in drugih opijatov in so, vse te droge potem prek Tadžikistana tudi potujejo drugod. Poleg eh, heroina in opijuma pa eh, potek, se to trguje preko Irana po južni poti in potem tudi Urkmenistana, Kazahstana in Tadžikistana po severni poti. In dejansko vemo, da je to zelo pomembno. Hkrati pa tudi vidimo, da se je proizvodnja drog v Afganistanu zmanjšala in da moramo zdaj resnično trdo delati skupaj, da bi bil ta upad še občutnejši. Zato smo vzpostavili tako imenovani bombka oziroma o, o, o, obvladovanje meja, tako da bodo te države lahko trgovale zakonito, hkrati pa seveda zelo močno nastopa proti proizvodni drog. Tudi sama sem obiskala te ustanove in lahko vam povem, da delujejo resnično dobro in seveda že zdaj tudi mi tam izvajamo usposabljanje. To je tudi vključeno v programe Evropske unije. Še ena beseda o vprašanju o človekovih pravicah. Res, novi sporazum o partnerstvu in sodelovanju bo nam dal instrument, s katerim lahko poglobimo dialog s Tadžikistanom na tem področju. In tukaj imamo klauzulo o človekovih pravicah in s tem bomo imeli sredstvo in tudi priložnost, da s tadžikistanskimi oblastmi obravnavamo vse povezane teme, kot so delo otrok, ženske pravice in tudi verske, svoboda ver, gospod Belder, kajti res imate, da tam tudi obstajajo še določene e, težave. Omenili ste tudi vodo. Naj vam povem, da že veliko vrsto let spoznavam te probleme in skušali smo tađikom pomagati pri tem. Sedaj imamo vlogo akterja, ki lajša stike med eh, državami Srednje Azije. Mislimo, da je treba se s tem problemom spopasti na regionalni ravni in tukaj morajo sodelovati tako Tadžikistan in uh, Eh, drž, druge države na, po severni uh, strani povodja in države nizdol povodja. Zato torej sodelujemo z vsemi državami in v tem kontekstu imamo sedaj nacionalni politični dialog uh, o vodah, ki je predviden za leto 2010, torej za naslednje leto. In znotraj tega okvira uh, se bodo obravnavala vsa ta vprašanja in seveda bodo skušali doseči dogovor. Moja zadnja pripomba, gospa predsednica, je, da je sedaj pravi čas, da podpremo ključno fazo ratifikacijskega procesa za um, eh, SPS. Intenzivnejše sodelovanje s Tadžikistanom, ki ga boste podprli vi, evropski poslanci, je po mojem mnenju v interesu državljanov pozitivno sporočilo bo torej zelo močen signal za Tadžikistan, da Evropska unija spoštuje svoje zaveze, ki jih je sprejela v okviru strategije za Srednjo Azijo. To je zelo pomembno za našo lastno varnost in s tem bomo lahko tudi bolj spodbujali večjo regionalno sodelovanje, ki je tako zelo pomembno za stabilnost Srednje Azije. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospa komisarka. Sedaj pa še enkrat beseda poročevalcu gospodu Petrletu za dve minuti. Lepa. Eh, vsem bi se rad zahvalil za pozorne besede, za nove osvetlitve in za nove povdarke. Vesel sem, da je tudi ta debata pokazala veliko enotnost eh, parlamenta in voljo po močnejšem in tesnejšem partnerstvu s tadžikistanom vesel sem tudi da se zavedamo identitete tadžikistana in njegove posebne vloge v regiji. jaz bom vesel če bomo tako zavzeto spremljali tudi implementacijo tega sporazuma za katerega se bo kmalu pokazala prilika. rad bi pa opozoril tudi na pomembnost parlamentarne dimenzije sodelovanja za katero bomo imeli tudi priliko preko delegacije za države srednje azije. E, jaz sem prepričan da bomo jutri opravili tudi končno dejanje z veliko večino za ta sporazum e, in ko bo začel ta veljat bosta imela evropska zveza in tadžikistan možnost da sodelujeta na regionalnem in na na bilateralnem in na globalnem planu. lepa hvala za sodelovanje in pomoč.